Dear colleagues, welcome and a warm welcome. Um, drage kolegice in kolegi, vsi prisrčno dobrodošli. Predvsem želimo pozdraviti romunskega ministra gospoda Teodorviča. Hvala za to, da ste prišli še pred začetkom dialoga z predsedstvom Ekofina. Ali ima kdo kako kak, eh, pripombo na dnevni red? Ne. Uh, sporočile sledijo jutri pred volitvami in sedaj smo že pri četrti točki našega dnevnega rida gospodarski dialog s predsednikom sveta ECOFIN Eugonom Orlandom Teodorovisijem. Um, želimo vašemu predsedstvu vse najboljše. Veselimo se sodelovanja z romunskim predsedstvom v duhu dobrega sodelovanja in upamo, da bomo dosegli najboljše možne rezultate. Gospod Teodorovič bo danes predstavil prednostne naloge romunskega predsedstva. Pozdravljam ambicije programa romunskega predsedstva in um, um, s, mislim, da je prav, da ste Eh, si izbrali Evropo konvergence kot prednostno nalogo, nalogo. In to je povezano seveda z mnogimi vidiki, gre za teritorijalno, eh, regionalno kohezijo in tako naprej. In potem vaša prednostna nalogo je tudi Evropski stebr socialnih pravic. Jutri boste imeli prvi ekofin in boste tam predsedovali. V ekofinu bodo razpravljali o pomembnih temah, ki so ključnega opomina za eh, konvergenco, ki temelji na rasti na delovnih mestih, na socialni koheziji. Tudi ta parlament je dal zelo močan pogajalski mandat za um, Invest EU in za pregled eh, ISE. In to je treba najti skupni pristop čim prej. Ne moremo Eh, zamujati s časom, kajti ta program je zelo pomemben za krepitev naložb. Pri pregledu Iza pa je naš poročevalec tudi napisal pismo in želi pogajalski mandat za celoten dosji in upam, da boste upoštevali tudi to stališče, ko boste govorili o morebitni razdelitvi tega dosjeja. Gre seveda tudi za um, davčna vprašanja, za digitalne davke in tako naprej. Tudi to je pomembno in tudi tu bomo storili vse, da bomo izvedli čim več trialogov. Gre za devet, deset tem, o katerih so se pogajanja že začela ali se bodo začela v tem tednu. Pred nami je zelo ambiciozen program. Vem, da ste eh, mož vizi, pa tudi eh, nekdo, ki je eh, doma v realnem svetu in zato si seveda obetamo zelo veliko od vašega predsedovanja. Sedaj pa vam dajem besedo. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Želim vam najprej srečno novo leto, eh, uspešno in zdravo. Veliko čast mi je, da sem danes lahko, lahko z vami in eh, z vami. Eh, opravim prvo izmenjavo mnen v okviru tim, ki jih obravnava ekon. Um, in želim predstaviti predvsem tudi naša prizadivanja za naslednjih šest mesecev. Eh, hvala avstrijskemu predsedstvu za izveden program in tudi za napredek, ki je bil dosežen. In hvala tudi bolgarskemu in estonskemu predsedstvu za Eh, prejšnja predsedovanja v okviru trija. Želim predstaviti glavne stebre našega predsedstva in želim eh, komentirati tudi ekonomsko situacijo Evropske unije. In seveda bom govoril o prioritetah eh, romunskega predsedstva na področju davkov in na področju drugih ekonomskih vprašanj. Evropski državljani, njihova prizadivanja, njihove skrbi so Eh, tisto, za kar, um, um, kar uh, upošteva romunsko predsedstvo. In zato smo izbrali več zakonodajnih dosjejev, da bi dosegli opremljive rezultate za državljane EU. In e Romunija prevzema predsedstvo EU v zelo pomembnem času za Evropsko unijo, um, ki je označen z velikimi izzivi in zato je treba zagotoviti integriteto evropskega projekta in zagotoviti kohezijo med eh, evropskimi državami. To je seveda naša prioriteta in k temu želimo prispevati. Smo pa s po drugi strani tudi realistični in ambiciozni, zavedamo se dejstva, da to predsedstvo poteka ob koncu zakonodajnega obdobja in zato je ključnega pomena, da se skupaj napori in skupno voljo, tako na strani sveta, kot tudi na strani Evropskega parlamenta, potrudimo za učinkovitost in za resničen napredek na celi vrsti pomembnih dosjejev. Horizontalna tema za romunsko predsedstvo je prihodnost Evropske unije s tem, da moramo ustvariti priložnosti za evropske državljane. Romunija, ki je um, lansko leto ob proslavljanju 100. obletnico države je morala počakati zelo dolgo, da je zavladala pravna država um, in da je spet lahko nabizala svoje zgodovinske stike v Evropi. Pred 30 leti se je ta sen še zdel neure, neurezničljiv, ampak Evropa pa je bila dostopna samo preko knjig, preko glasbe, preko nelegalnih radijskih kanalov. Vsak dan smo se morali truditi. Eh, da gradimo to, kar nam je zgodovina vzela več kot 50 let, in zato želim izkoristiti to priložnost in povedati, kako hvaležen sem in kako se tudi zavedam podpore Eh, predsednika Evropskega parlamenta gospoda Tajanja, ki je 10. januarja um, v govoru um, govoril tudi o našem geslu in sicer konvergenci kot evropski vrednoti. Eh, najbolj pomembne, pomembno sporočilo romunskega predsedstva je, eh, kohezije in konvergenca v Evropi. In zato se bomo osredotočili na temeljne cilje tega projekta. Gre za enako obravnavo držav članic in državljanov in enotnost, na katerih temelji Evropska unija Romunija, bo um, poskusila zagotoviti napredek na finančnem, davčnem področju in spodbuditi gospodarsko rast in naložbe in tudi strukturne reforme. In sicer bo to koristilo vsem državam, članicam in državljanom. Evropski un, Evropska unija mora postati še bolj um, uspešna, tako da bodo vsi državljani um, živeli v varnosti in imeli možnost, da se razvijajo. In razen tega želimo zagotoviti predsedstvo v EU, eh, ki um, sicer poteka v času zmirne gospodarske rasti. Največja eh, gospodarska rast je bila zabeležena 2017, sicer so napovedi še vedno obetavne, ampak prišlo bo seveda do rahle upočasnitve tega trenda. Um, Vemo pa, da obstajajo tudi napetosti, ki vodijo do protekcionistične politike, so geopolitični problemi, potem volatilnost finančnih trgov in zato moramo mi kot Evropska unija eh, eh, biti aktivni in moramo izkoristiti to pozitivno priložnost za izvedbo reform, tako da bo Evropska unija postala še močnejša. Želimo, um, želimo eh, pritegniti k tem tudi državam članicam, predvsem pa tudi institucije EU. In kot eh, član eh, romunskega parlamenta vem, kakšna je vloga parlamenta in zato si želimo tvorno sodelovanje, ki bo odprto in pragmatično med svetom in parlamentom. To je zelo pomembno za romunsko predsedstvo, predvsem tudi zato, ker je pred nami veliko trialogov in posvetovanj. In eh, smo tudi pod časovnim pritiskom zaradi evropskih volitev v naslednjih šestih mesecih bo Evropa skupa konvergence geslo, na katerem bo temeljilo delo ekofina. Gre za spodbujanje socialne in ekonomske konvergence in izboljšanje notranjega trga. E, osredotočili smo se bomo na odpravo um, vrzili med posameznimi regijami in treba je okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo na ravni celotne EU in želim se osredotočiti na naslednje področje. Želimo poglobiti ekonomsko in monetarno unijo, um, želimo konsolidirati tudi bančno unijo in razvijati unijo kapitalskih trgov, potem gre za pravično in učinkovito obdavčitev in, ustri, in tudi usklajevanje gospodarskih politik eh, na evropski ravni, zato da bomo lahko okrepili tudi gospodarsko odpornost. Romunsko predsedstvo se popolnoma zavida, da finalizacija ekonomske monetarne unije je pomembna sestavina eh, časovnice, ki je bila eh, pripravljena. Eh, ki se pripravlja pred vrhom v Sibiusu um, Evropa se je sicer opomogla od krize. Um, ekonomska finančna arhitektura je sedaj mo močnejša, ampak kljub temu so potrebni dodatni napori, da bomo lahko uporabili celoten potencial in da bo to vplivalo na ekonomski razvoj v celotni Evropi. Um, Evropski vrh decembra 2018. Tam so bile pripravljene smirnice za poglobitev ekonomske in monetarne unije. In bilo je dogovorjeno, da se spremeni pogodba o Evropski uniji in da se to pripravi za leto 2019. In sicer je treba zagotoviti napredek predvsem tudi pri eh, bančni uniji in uniji kapitalskih trgov, kajti eh, junija 2019 pričakujemo dogovor o teh dveh dosjejih ko gre za značilnosti proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost evroobmočja, moramo pa upoštevati tudi ekonomske realnosti v Evropski uniji in potrebe eh, državljanov. Ehm, korake, ki jih želimo storiti, ehm, torej želimo delovati predvsem transparentno, sprejemati odločitve na pregled način na evropski ravni, In um, tu je treba um, upoštevati tudi države, ki niso del evroobmočja. Pomemben, močan finančni sektor je v interesu nas vseh in zato želimo čim večji napredek, ko gre za bančno unijo. In uh, eh, hvaletni smo. Um, avstrijskemu predsedstvu in tudi Evropskemu parlamentu, ki je zagotovil um, politično rešitev za tako imenovani bančni svežen. In pri izvajanju tega eh, se bodo zmanjšala obstoječa tveganja. Trenutno um, dopolnjujejo finančne vidike tega svežnja in upam, da bo to sprejeto čim prej. Um, skupno varovalo za sklad za reševanje je prav tako pomemben za Evropsko unijo. In vrh v decembru je eh, tudi določil referenčne merile za, ta, mm, za to varovalo in kako naj bi eh, to izvedli v praksi. Seveda bomo tesno sodelovali s predsedstvom evroobmočja. In na koncu, kar zadeva mm, prioritete tudi v zvezi z bančno unijo, gre za zakonodajni predlog, ki naj bi zmanjšal um, obseg eh, slabih posojil. In um, julija je bil sprejet politični dogovor glede slabih posojil. In kar zadeva direktivo o slabih posojilih, upam, da bomo dosegli eh, čimprej dogovor, Um, in to velja predvsem za sekundarne trge, ko gre za odpravo ovir. Za unijo kapitalskih trgov moramo nadaljevati z delom. In sicer je treba odpraviti eh, razlike med posameznimi eh, jurisdikcijami, tako da bodo investitorji imeli eh, čim več možnosti z, um, in da bo omogočen tudi dostop do finančnih virov za um, um, MSP-je. Torej, z vsem tem se bomo v naslednjih tednih in mesecih ukvarjali. Um, sedem, sedmimi dosjeji se že ukvarjamo in um, tu eh, je eh, najprej svežen o trajnostnem financiranju. To je zelo pomembno, eh, ko gre za okoljske cilje, potem za boj proti podnebnim spremembam, pa tudi za socialno vprašanje. In tu je treba upoštevati pariški sporazum iz leta 2016 in agendo Združenih narodov iz leta 2014 o trajnostnem razvoju. Sedaj se bo začel trialog in upam, da bo prišlo do političnega dogovora. Tako tako da bomo imeli jasne ideje glede pravil eh, o preglednosti. Potem nadaljna pomembna prioriteta je eh, čezmejna porazdelitev eh, skladov. To je, torej gre za zmanjšanje stroškov in ovir in za spodbujanje konkurenčnosti in konkurenčnosti za možnost za potrošnike, da imajo več izbire. Pri tem dosjaju želimo doseči dogovor tudi do še pred koncem tega sklica parlamenta, potem, eh, kar zadeva krite obveznice. Tudi to je prioriteta in to bo prispevalo k razširitvi kapitalskega trga in eh, spodbujalo dostop do financiranja dolgoročno. S tem se bo povečala varnost eh, invest, za investitorja. In um, prvi trialog je že potekal in odločni smo, da dosežemo z vami čim prej dogovor, kar zadeva uh, eh, svežen o kritih obveznicah. Potem uh, eh, svežen o uh, um, previdnostnih zahtevah, kar zadeva investicijske sklade, tudi to je pomembno. Torej, investicijski skladi morajo izpolnjevati te previdnostne zahteve. In treba je to ustrezno tudi nadzirati, kar zadeva njihov model poslovanja in profil tveganja. In Eh, tu gre seveda tudi za konkurenco med bankami in eh, eh, investicijskimi podjetji. Sedaj bomo začeli pogajanja z vami še v tem tednu. Potem naslednji dosje, ki je zelo pomemben, to so nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami. Ta predlog spreminja sta institut Evropske centralne banke in bo prispevalo k konsolidaciji sistemov nadzora v Evropski uniji. Um, in to se tiče tudi nasprotnih strank v tretjih državah. Treba se je zavidati čezmejne narave kompenzacij v Evropi. Prvi trialog je potekal v prejšnjem tednu in s tem dosjejem, tako kot tudi z drugimi, želimo doseči z vami čim prej politični dogovor. Razen tega želimo doseči napredek pri reviziji Evropskega organa za nadzor. Um, Koreber je sprejel delni mandat za pogajanja glede eh, pranja denarja. Vem, poznam vaše stališče glede tega, glede tega svežnja, vendar obenem smo mnenja, eh, da amanmaju v zvezi s pranjem denarja so zelo nujni, predvsem ker eh, upoštevajo zadnje primire pranja denarja. Jutri bo svet razpravljal o naslednjih korakih pri tem dosjeju in potem vas bomo seveda obvestili o izsledkih naših pogajanj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 evropski infrastrukturi trgov in predlog za vse evropski pokojninski produkt in upamo, da bo ta dosje čim prej sprijet in razen tega želimo napredek na drugih področjih, naprimer participativno financiranje in akcijski načrt fintech in upam, da bomo zagotovili velik napredek na, tem dosi, na teh dosjejih. Pri tem pa bomo seveda podpisali potrebovali vašo podporo, tako da bomo skupaj zagotovili napredek na, velik, na pomembnih dosjejih, pri čemer se moramo seveda zavedati, da eh, časa do volitev ni um, veliko, kar zadeva pričakovanja državljanov. Eh, gre seveda za pošteno obdavčitev in tu gre za posodobitev sistema DDV, predvsem kar zadeva sistem DDV-ja za e-trgovino. To je zelo pomemben dosje, predvsem za podjetja, pa tudi za davčne organe. Razen tega bomo intenzivno sodelovali pri izmenjavi informacij eh, glede pomembnih eh, transakcij pri izmenjavi ki so povezane tudi z DDV-jem. Preden se bomo odločili za dokončen sistem, pa ne smemo omogočiti nadaljnih priložnosti za goljofije. In eh, trenutno se izvajajo te analize, eh, te spremembe bo uh, do privede tudi do izboljšanja med upravnimi organi. Uh, držav članic. In svet se bo potrudil sprejeti tak dosje v zvezi z DDV-jem, da bomo čim bolj učinkovito se lahko borili proti goljofijam. Evropska komisija je pred kratkim sprejela sporočilo o Eh, odločanju s kvalificirano večino, kar zadeva redne zakonodajne postopke pri obdavčitvah. Je pa problem eh, glede eh, učinkovitosti našega sistema, predvsem pri sprejetju davčne zakonodaje na e, ravni EU. Seveda pa mnenja zelo se mnenja zelo razhajajo. In Ehm, če sprejme svet eh, stališče, ehm, o tem eh, potem razpravlja Evropski parlament in tudi nacionalni parlamenti. Ehm, v ECOFIN-u se bomo ukvarjali s tem problemom in videli bomo, kako bi lahko izvedli to idejo komisije, kakšni naj bi bili naslednji koraki, če želimo iti ubrati to pot. Ampak svet je v zadnjih letih kljub temu hitro sprejemal odločitve, kljub temu, da je potrebno, bilo potrebno soglasje na osnovi sedanje pogodbe. Um, torej, nadaljevali bomo tudi z delom na direktivi o. Um, obdavčitvi um, digitalnih storitev, pripravili smo skupen pristop na evropski ravni, kar zadeva digitalizacijo, eh, kar zadeva obdavčitev digi, uh, digitalne ekonomije. In moramo biti seveda konsistentni na ravni EU, EU in tudi OECD-ja. Eh, naše predsedstvo podpira konstruktivno no, razpravo tudi o skupnosti ni osnovi za obdavčitev pravnih oseb. Tu gre za tehnično delo na te temeljnih elementih in tudi tu lahko gradimo na uspešnem delu prejšnjih predsedstv. Potem eh, gre seveda tudi za eh, Fiskalis Post 2020, torej program eh, sodelovanja. Gre za sistem za izmenjavo med davčnimi organi držav članic in razen tega Mm, pričakujemo tudi poročilo Evropskega parlamenta na to temo in potem upamo, da bomo prišli do delnega političnega dogovora. Ko gre za davčno preglednost in eh, poštene davke, pravično obdavčitev, um, se trudimo eh, za usklajevanje med vladami uh, in predvsem um, treba je oceniti tudi jurisdikcije, ki ne sodelujejo na uh, eh, primir način. ECOFIN bo pripravil seznam nekooperativnih eh, jurisdikcij, ko gre za obdavčitev, potem trošarine. Romunija želi sprejeti osnutek direktive za splošni režim, režim trošarin. In tu upam, da bomo dobili jasen pravni okvir in eh, kar bo vodilo do konsolidacije trga in eh, eh tudi do zmanjšanja davčnih utaj um, oziroma izogibanja plačila davkov. Um, romunsko predsedstvo želi finalizirati tudi uredbo o financiranju um, opreme za um, um, um, za nadzor um, na mejah, predvsem, ko gre za carine. Um, torej, tu gre predvsem za elektronsko opremo, pa uh, vse, kar je povezano z uh, carinskim zakonnikom Evropske unije. Evropski semester je ključno orodje za usklajevanje ekonomskih politik in pozdravljamo letni pregled Lestri 2019, ki določa politične prioritete za zaposlovanje in ekonomsko rast v EU in v državah članicah. In eh, to je tudi eh, izhodišče za Evropski semester 2019. Gre za strukturne reforme in investicije. Eh, s pripravo razprave o Evropskem semestru in sicer na pregleden način. Kot prvi korak smo predlagali hiter napredek pri programu Invest EU in razen tega želimo videti, ali bo možno soglasje eh, o programu za podporo reformam. Ta program bi lahko eh, stimuliral konvergenco na ravni EU prva razprava na ravni finančnih ministrov o programu InvestEU bo potekala jutri pri prvem sestanku ECOFINA in um, opozoril bom kolege na pomembne vidike, kar zadeva usmirjanje razprave um, pri tej temi in razen tega moramo seveda uh, tudi zagotoviti rešitve za program InvestEU in um, potrebujemo pravično geografsko porazdelitev sredstev iz skladov EU in treba je zagotoviti tudi sposobnost držav članic za izvajanje teh programov. In razen tega, želimo zagotoviti razrešnico za 2019, proračunsko razrešnico. In v tem kontekstu želim opozoriti na nekaj, kar je zelo pomembno. Če si član Evropske unije, ne gre samo za to, da dobivaš eh, od tam denar, temveč gre za načela in vrednote, ki so povezane s članstvom in to je najbolj dragocena sestavina EU. To nas dela drugačne, boljše in tudi močnejše. In zato želim povedati, da sem odločen, da bomo samo skupaj lahko storili več, veliko več, kot če bi delali sami. 24. januarja bomo v Romuniji proslavljali um, združitev um, romunsk, uh, romunskih pokrajin um, pred sto leti. In In takrat e, je bilo gas, geslo tudi eh, skupaj smo močnejši in zgodovina eh, je to dokazala. Ne glede na jezik, ki ga govorimo, ali napisavo, ki jo uporabljamo, smo močnejši skupaj. In zato ta odločenost, torej rezultati, ki jih pričakujemo od eh, romunskega predsedstva in uspeh, na katerega upamo, vse to bo skupen uspeh. In to bomo lahko dosegli samo, če bomo vidno se zavidali eh, tega, kar je povedal Žan Moni, ustanovitelj EU. Ni pomembno, da si ali si pesimističen ali optimističen, ampak moraš biti odločen. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Dragi minister, predsedujoči, hvala lepa za to obsežno pomembno predstavitev. Tako, sedaj pa. Začnimo z našimi poslankami in poslanci. Najprej, najprej gospod Morrison, ELS. Hvala lepa, gospod minister, prisrčno pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Želim vam veliko uspeha v prihodnih šestih mesecih na čelo Evropske unije. Dve konkretni vprašanji. Prvič, govorili ste o ekonomski monetarni uniji in procesu konsolidacije, ki teče. Evropska komisija je na koncu 2017 predlagala, da bi imeli Evropski monetarni sklad. Tekom 2018 je komisija govorila o stabilizaciji, mehanizmu za stabilizacijo naložb. Ko sem to slišal, sem podpiral zamisel, da bi tudi države, ki niso v evromočju, bile upoštevane v tem mehanizmu. Vprašanje. Kaj boste storili konkretno, da bi za čas romunskega predsedstva zagotovili, da bodo države članice, ki še niso v evromočju, dejansko vključene v ta projekt? Kaj menite? Kako bi naj države, ki niso članice evromočja, sodelovali v tem projektu? In potem za države, ki niso v evromočju, kako bodo sodelovali, kako bodo lahko upravljali ta oba projekta. Vidite morda kakšno razliko med državami članicami, ki so članice menjalniškega mehanizma 2 in tiste, ki niso. In potem naprej, kar se tiče delovnega programa za romunsko predsedstvo. V programu Ekofina za romunsko predsedstvo je dosje, ki izstopa ki bo vključeval tudi nas v Evropskem parlamentu. To je predlog komisije, kar se tiče trošarin. To je torej zelo pomembno, kakšno je vaše politično stališče. Bi morali upoštevati to, kar je zapisano v dokumentu ali to, kar ste dejali danes. Res je, da Evropski parlament želi končati veliko, da se je do konca mandata. Hvala. Mulțumesc în primul rând. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Skušal jih bom omeniti po vrstnem redu, na njih odgovoriti po vrstnem redu. Najprej. Potrebno se bo najprej navaditi na mojo novo vlogo, veliko bo vprašanj. Nekatera bodo povezana z mano kot finančnim ministrom, nekatera pa bodo povezana z mojo novo funkcijo predsedujočega svetu EU. V svetu bomo imeli razpravo o tem, kadarkoli na evropski ravni govorimo o proračunskih instrumentih in iščemo rešitve za evroobmoče ali pa tudi širše za druga območja, vedno pravimo, da moramo upoštevati tiste države članice, ki niso članice teh območij. V tem primeru govorite o državah evroobmoča in tistih, ki to niso. Mislim, da je pomembno, da na evropski ravni ne razumemo odločitve, o katerih razpravljamo in razpravljamo razumemo predloge, ki jih imamo pred sabo, da razumemo odločitve, ki jih sprejemamo. Potrebno je, celo, je biti celovit na evropski ravni, potrebno je upoštevati vse, ki so del te čudovite evropske družine. Prihajam iz države, ki ni članica evroobmoča. In seveda imamo seznam držav, ki še niso v evroobmoču. Nekatere to načrtujejo. Naj ponovim, kar se tiče načel pri razpravah v svetu, glede tega, bo romunsko predsedstvo sprejemalo odločitve, podalo predloge za Evropsko unijo kot celota, ne samo za določene skupine držav. Kar se tiče seznama dosejev, ki se jih bomo lotili, za časa predsedovanja, pa tole. Tukaj gre seveda tudi za sorločenje. Jasno je, da je veliko dela, veliko je takočega dela, veliko dosejev je že obdelavi, ampak ne gre samo za to, da smo optimistični, moramo biti tudi odločni, kot sem dejal. Zato naj vam zagotovim, da bomo odločni. To pravim tukaj v Evropskem parlamentu, pa tudi na stanku Ekofina jutri bom dejal. Želite, želimo si biti pragmatični pri našem pristopu. In zanimo, želimo pozitivno pritisniti na ljudi, če smem temu tako reči. Tako da bi napredovali pri kar se da veliko dosejih, čeprav časa ni veliko. skoraj da konec mandata je že, tako da priložnosti veliko ni. Bom pa tudi na ekofino to povedal, pa tudi kot finančni minister v Romuniji. Dejal bi, da bomo kar se da optimistični, glede na dolg seznam dosejo, ki so pred nami. Hvala lepa. Pervanš Beres, SND. Euh, euh, Gospod minister. Podali ste seznam vaših prednostnih nalog, ki je podoben seznamu dosejev, ki so pred romunskim predsedstvom, ko torej nastopa funkcijo. Vendar pa rada bi vprašala vas, v funkciji predsedujočega ekofina, kateri so tisti doseji, za katere mislite, da je pomembno, da jih romunsko predsedstvo zaključi. Kaj ti? Drugače bo ta seznam dosejo zelo dolg. Poznam jih. Mene pa zanima vaše osebno mnenje, katere so prednostne naloge. Razumete? Prav. In potem. Povedali ste že o napredku, kar se tiče delitve tveganja, kar se tiče nižanja tvegan. Kaj boste storili pod vašim predsedstvom, da bi bolje porazdelili tveganja? In kar se tiče tega, ali boste podali smernice naslednikom, kar se tiče tudi Edisa? tudi seveda, kar se evromoča tiče, tudi tukaj se želimo deliti tveganja. Kaj menite, kako bo s tistimi državami članicami, ki niso članice evromoča? Romunija želi pristopiti k evro, tako kot vse druge države članice Evropske unije, tako da mislim, da je vaša naloga tudi ta, da si prizadevate za to, da bi se evromoče lahko spopadlo s prihodno krizo, ker to v tem trenutku še ni tako. Hvala. Hvala lepa za vaše pripombe. tisti, ki me spremljajo in tisti, ki bodo želeli ugotoviti, kaj nam je uspelo. Za čas našega mandata seveda bo to odvisno od tega, kaj nam bo konec koncev dejansko uspelo. In seveda je potem to odvisno tudi držav članic. Kako bodo države članice gledane na to in kako bodo prispevale k razpravi, koliko bodo pripravljene doseči kompromise glede različnih tem. Veliko teme, ki, o katerih moramo razpravljati. Seveda je tudi zmanjševanje tveganja, porazite tveganja ena od tem pred nami. Še enkrat pa naj povem, kar se mene tiče, bomo skušali doseči kar se da veliko napredka, še prav posebno, kar se tiče dnevnega reda Ekofina dan danes. Vemo, da časa ni veliko, in vemo, da se bližamo koncu mandata parlamenta in komisije. Naša dožnost, vloga sveta je, da podamo predloge, kompromisne rešitve. Tako da bi potem svet in države članice se s tem strinjali, kar se tiče koreperja, si seveda želimo, da bi stvari spravili skozi kar se da hitro želimo si imeti močan odporen finančni sektor, to je v interesu vseh držav članic in tudi državljanov EU. Moramo pa seveda tudi napredovati na tem področju, to je jasno. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, če pa ne, pa prosim, lahko še dodatno poprašate. Okay. Ja, povejte mi, navedite 3-4 dosjeje. 3-4 dosjeje z tega seznama, ki ste ga navedli. Kateri so tisti 3-4 dosjeje, za katere menite, da se boste resnično angažirali in želeli, da to prinese rezultate in ker ste iz države, ki ni v moču evra, katere so tiste teme, ki bodo pomembne za evro močo, kaj ti seveda zavezali ste se evromočo in zato boste morali storiti tudi kaj na tem področju. Zelo na kratko. Bon, štim k um, în decembrie 2018 liderii Hvala lepa. Decembra 2018 so evropski voditelji na ravni evromoča si zadali naloge, ki so povezane s proračunskimi urodi za konvergenco in konkurenčnost. Kar se tiče evromoča nasplošno, bomo tesno sodelovali z vodstvom evromoča, kot sem že dejal. Tako da bomo ustrezno koordinirali zadeve. rok je juni 2019 in jasni moramo biti do takrat, moramo najti kar nekaj rešitev. Ne vem, če lahko že kar zdaj neposredno navedem tistih nekaj najpomembnejših dosejev za evroobmoče. Glede na to, da ima Romunija svoje stališče glede pridružitve evroobmočju. Imeli smo sicer rok, ampak dobro. Bomo videli, kako bo. Potem imamo ročno vprašanje pridružitve Romunije k evroobmočju. Kar se tiče ciljev za nas, pa mislim, da sem uvodoma dejal, da je invest EU za nas zelo pomemben cilj za naše predsedstvo, še bolj posebno, kar se mene tiče, za nekoga, ki je bil vključen v to že v preteklosti. Gre torej za uporabo takega finančnega instrumenta. To je zame zelo pomemben dosje in upam, da bomo tukaj hitro napredovali. Jutri, kot sem dejal, bomo imeli prvo razpravo o tem v, v Ekofinu v tem instrumentu in že imamo predlog na to temo, ki ga podaja romunsko predsedstvo. Potem pa bomo imeli še en sestanek februarja. Upam, da bomo potem sprejeli odločitev. Tudi nekatera druga področja, trošeline je pomembno, trajnostno financiranje, to je že v trilogu, potem tudi MFF, kot veste, je tudi zelo pomembno. In potem končno, kot sem dejal, še enkrat, MFF je zelo pomemben in bomo enak pristop obrali tudi tukaj, tako da bi kolikor se le da elementov pripeljali do zaključka. Hvala lepa. Pozdravljam to, kar ste dejali glede Invest.eu. Naj vas spomnim, da resnično je nujno, da če v trilogu želimo to dokončati, je bolje, da to storimo sedaj. Preko clej. Kajti, če bi to zamudili, bi zamudili veliko priložnosti, tudi vaše predsedstvo. Mislim, da bi potem zamudilo zelo pomemben element instrumenta za zagon investicij rasti delovnih mest. EKR Bernd Luke. Gospod predsedujoči sveta, govoril bom nemško. Äh, Kar se tiče vprašanja in vašega odgovora, kolega Muresana. Razumel sem vas tako, da je načelo sveta tako, da poskrbite za to, da bi vse države EU lahko uživale zakonodajne sklepe, ki se financirajo iz poračuna EU. Prosim vas, da to nekoliko obrazložite, kajti vaši odgovori so bili precej nenatančni. Zaenkrat. Rad bi poprašal po zakonodajnem predlogu EU za stabilizacijo naložb v EU. Predlog komisije predlaga, da bi imeli brezobresno posovine državam evro območja iz eh, menjalnega mehanizma 2. To bi financirali iz skupnega proračuna Evropske unije. Torej, vse države članice Evropske unije. Nekatere države članice Evropske unije pa potem ne bi mogle uživati teh brezobresnih posojil. Ne morejo, ker so ali začasno ali pa trajno države, ki ne sodelujejo v tem mehanizmu ali niso članice evromoča. Vaša država tudi ni še v tem ERM2, to bo morda kasneje, morda je to manj pomembno za vas, Danska in Švedska pa trajno nista članici ERM2 in evromoča, torej to pomeni ti dve državi, financirata zakonodajni ukrep, ne morete pa priti do teh posojil. Sem vas eh, pravilno razumel, da je to proti načelom sveta in da svet ne bo odobril takega priloga komisije? da, mulțumesc pentru întrebare, dar... Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Gre za predlog komisije za sklad za stabilizacijo naložb. To je specifično vprašanje, kar se tiče evroobmočja kar pa se tiče vprašanja sveta in ekofina in razprav, ki tečejo tam, ste me povprašali najbolj natančno, odgovorim na vprašanje Murasana, ali ste, da je bil odgovor preveč nejasen, torej ste me potem dodatno poprašali, če lahko več povem o tem, logiki, ki, ki tiči za temi instrumenti. Nisem prepričan, da bi predsednik Gofina naj neposredno govoril na to veliko teh vprašanj, je povezanih s tem, kar se dogaja v poslovnem svetu. Se upravičujem, predsedujoči svetu. Ne, ne, nisem spraševal po instrumentih, spraševal sem po načelu, ki ste ga imenovali odgovoru Murosana. Dejali ste, da je načelo sveta, da so vključene vse države članice EU, da bodo lahko uživale zakonodajne ukrepe. Zanimalo me je, da kar se tiče te stabilizacijske funkcije, če bo to načelo uveljavljeno in ne boste potem potrdili komis predloga komisije, ko bi določene države članice financirale, ne bi pa mogle dobiti posojil. Dobro ne bi smeli prekinjati. Dobro, pojasnili ste vprašanje, to sem dovolil. Sedaj pa prosim. Da, Romunija še v tem polavni domi opti speči. Hvala lepa. V Romuniji. Smo tekom 2018 sprejeli našo odločitev, naš pristop je bil, da bi morajo poštevati vse države članice, ne glede na njihovo mnenje. Mislim, da moramo to podpreti. To je naše stališče. Okay. Hvala lepa. Iskar nekaj političnih skupin govornikov ni, tako da gremo kar na ELS 5 van der Kindelare. Goedemiddag, ik zal in het Nederlands spreken. Bedankt om. Eh, Hvala lepa, govoril bom nizozemsko, tako da prosim, nadenite si slušalke. Hvala lepa za vaš celovit uvod. Dvoje vprašanje imam, gre za specifični temi, upam, da bom dobil tudi specifičen odgovor. Govorili ste o neokooperativnih jurisdikcijah, želeli ste to posodobiti, ta seznam in sicer v interesu davčne preglednosti. Vesel sem, da ta seznam sedaj imamo in da gre za dinamični seznam, ki se bo spremenil. Zaenkrat imamo tukaj pet držav, samo Guam, Trinidad, Tobago, Deviške otoke in še eno državo. Ali to pomeni, da bodo vsa druga področja, da so vsa druga področja na svetu dejansko kooperativna, je možno, da bi dodali še kakšno državo na ta seznam. Tukaj imamo v bistvu zelo, zelo malo držav, zelo kratek seznam, nekatere pa smo že črtali. Zanima me, katere države bi morda lahko bile uvrščene na ta seznam še dodatno in ali pripravljate tudi eh, sankcije proti tem območjem. Potem pa še drugo konkretno vprašanje. Gre za davke na, in, internetu. O tem ste tudi govorili in v vaših prednostnih nalogah eh, berem, da želite tukaj napredovati, kar se tiče obdavčevanja katerih podjetij. Francoski kolega je eh, že dejal, da smo skoraj da že eh, dosegli dogovor pri tem. Imate vtis, da bo dogovor možen in ali kako se boste lotili tega dosega? Želimo, se dogovoriti do marca. Kako boste to zagotovili? Na podlagi nemško-francoskega besedila ali na podlagi avstrijskega besedila, avstrijskega predsedstva? Prosim, če mi odgovorite konkretno na to. Hvala lepa. Kar se tiče drugega vprašanja in nemško-francoskega besedila. Vemo, da so nekatere države članice že dejale, da če soglasja ne bo, bodo to obravnavale na posamični unilateralni podlagi. Kar se tiče našega mnenja, naših želja, glede tega upamo, da bomo imeli razpravo o tem v svetu na jutrišnjem dnevnem redu. Tega nimamo februarja, pa se bomo pogovarjali o digitalnem davku. Upajmo, da bomo dosegli dogovor takrat. Temeljilo pa bo to na prelogu, o katerem smo se pogovarjali lani, to je francosko-nemški. Tako bi se lahko izognili diferenciranemu pristopu, kar se tiče skupnega trga. Potem pa, kar se tiče drugega vidika, kmalo bo. OECD sprejela odločitev o mednarodni uredbi. Zato moramo posebej upoštevati lansko letne razprave. To je zapletena tema, kot ste dejali. To je vprašanje, kjer imajo države članice določene pomisleke. In vemo, katere države članice niso prav zauzete za to, da se pomaknemo prej k drugim določbam. Februarja pa bomo imeli to na ekofinu in upamo, da bomo pri, lahko našli kompromis, da bodo vse države uporabljale iste določbe. Kar se tiče jurisdikcij, pa tole. Na ravni sveta delo na to temo teče, imamo razprave in jih bomo še imeli na podlagi analiz ki jih bomo dobili glede vseh jurisdikcij. In potem bomo videli, kaj bo ta analiza povedala. Kar se tiče kodeksa ravnanja, naprimer, in potem bomo videli, kakšno bo odločitev v ECOFINu. Podrobnosti glede tega vam sedaj ne morem podati, kaj ti celoten postopek še ni dokončan. Kot pa dobro veste, je to proces, ki se je začel pred nekaj leti in kot sem uvodoma že dejal, skušamo napredovati na tem področju. Potrebujemo pa še dodatne informacije in potem bom lahko tudi podal odgovor, ko bomo dobili te informacije. Thank you, next speaker, for the sending. Hvala lepa, Doro Franculica za SND. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo vas pozdravljam, gospod minister. Pravo veselje je, da ste tukaj z nami danes popovdan v odboru Ekon. Rad bi govoril o evropskem finančnem nadzornem sistemu. Ta naj bi izboljšal previdnostne eh, vidike. Eh, finančne tehnologije in omejeval tvegvanja, eh, naprimer nedoslednih eh, praksi, praks pri izvajanju uredb in podobno. To je zelo pomembno. Tu namreč gre za razvoj novih eh, tehnologij in za digitalizacijo našega sveta. In ker je Romunija Eh, eh, si zadala za cilj, da doseže konvergenco v prvem stebru, je treba seveda upoštevati tudi digitalizacijo, povezljivost eh, tehnologij v evropskih industrijah in treba je upoštevati tudi dokumente Evropskega parlamenta o tej temi, naprimer poročilo ESA e Imam pa vprašanje, gospod minister, kakšne so dejanske prioritete za Romunijo v času predsedanja, ko gre eh, za eh, modernizacijo eh, evropskih nadzornih organov. Hvala lepa za vaše besede, hvala lepa za vprašanja. Svežen o evropskih nadzornih organih je zelo pomemben za romunsko predsedstvo. O tem bomo govorili 12. februarja. Je pa to na naši agendi tudi že jutri na sestanku Ekofina. Na tem sestanku želimo, da bi se vsi zavedali ciljev, ki smo si jih zastavili. In sicer Na evropski ravni bomo cilje lahko dosegli le, če bomo lahko spremenili celoten eh, svežen eh, evropskih nadzornih organov. Vendar v Evropskem svetu eh, imamo različna mnenja glede te teme. Torej bomo preizkusili strategijo oziroma pristop, ki predvideva naslednje. Jutre bi poskušali narediti napredek na sestanku ekofina na podlagi svežnja o zateranju pranja denarja. Svet in ekofin bosta torej delala uh, v tem zelo oskem kontekstu. Poskušali bomo ugotoviti, kaj je še uh, pred nami, eh, vendar eh, izhajamo seveda iz tega, kar smo že naredili eh, na tehničnem področju. Pogovori so se že začeli v Koreperju o tem. V začetku marca upam, da bomo izvedli prvi korak v zvezi s tem v svetu in potem se bomo seveda vrnili v Evropski parlament s tem dokumentom in mi se bomo pogovarjali o vidiku. Uh, Eh, boja proti eh, pranju denarja in vseh drugih vidikih, ki so povezani s tem. Ko gre za krepitev nadzora in boj proti pranju denarja in preprečevanju financiranja terorističnih dejavnosti, torej tu moramo povečati konvergenco nadzornih eh, organov. Hvala lepa za to vprašanje. Hvala za EPP, gospod Murešan. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, to drugo priložnost bom eh, izkoristil, da eh, vas prosim, da pojasnite določena vprašanja, eh, naprimer gospe Perez, gospoda Lukeja, na katere nismo dobili dovolj jasnih odgovorov. Kako je z eh, predlogom komisije, da se ustvari Evropski eh, denarni sklad? Eh, kako naj bi eh, sodelovali države, ki niso članice evrskega območja. Ne vem, ali poslušate mene ali poslušate svojega svetovalca, svetovalko. Torej, kakšen uh, mehanizem financiranja ste uh, predvideli? Po, uh, pod kakšnimi pogoji bomo lahko prišli do denarja, ali bo eh, Romunija tudi prispevala k financiranju Evropskega denarnega sklada. Na ta pomembna vprašanja potrebujemo odgovor. Eh, tu eh, v tem odboru ponavadi razpravljamo o teh vprašanjih z ministri, ki so um, predsedujoči svetu. In potem pa drugo vprašanje. Eh, dosjeji, ki jih namerava romunsko predsedstvo dokončati, govorili smo o trošarinah in podobno. Potem ste pa našteli tu dolg seznam drugih eh, el, dosjejev. Torej, eh, kolegi morajo vedeti, ali se bodo eh, dosjeji zaključili v naslednjih šestih mesecih ali ne. Tretje vprašanje. Eh, proračun EU pod vašim predsedstvom bo ECOFIN moral predstaviti Eh, prioritete za naslednji proračun EU? Katere prednostne naloge boste predvideli? Boj proti migracijam, eh, zmanjševanje eh, brezposelnosti mladih. Kaj so vaše prednostne naloge? Kaj te stališče sveta je zelo pomembno? Tudi za nas v parlamentu se moramo mi vzpostaviti naše stališče in potem bomo imeli seveda pogajanja in mi potrebujemo proračun ob koncu tega leta. Hvala. Hvala lepa. Glede proračuna EU. Kot veste, to je na dnevnem redu Ekofina 12. februarja. Stvari si bomo ogledali, analizirali in razpravljali o njih. Pripravili bomo najboljši možni eh, predlog za to, da izpolnimo pričakovanja. Eh, kar pa zadeva denarni sklad, ki ga omenjate, vi veste, da je ta dosje blokiran že približno eno leto. Tu v Evropskem parlamentu delamo na tem eh, dosjeju. No, eh, vi ste zastavili vprašanje, sedaj treba dati tudi čas za odgovor. Kot sem rekel, ta dosje je blokiran na ravni sveta. In jutri v Ekofinu bomo začeli razpravljati o tem in videli bomo, eh, kakšna so stališča posameznih držav članic, zato da bomo potem našli izhod iz te situacije. Eh, kjer se soočamo z blokado torej že skoraj da eno leto. Kaj pa zadeva seznam dosjejev? Mislim, da sem bil dovolj jasen v svojem uvodu in da sem povedal, kakšni so naši cilji, želje, kako želimo skupaj z Evropskim parlamentom zaključiti čim več eh, dosjejev. Ne vem, če je bilo tu nekaj nerazumljivega, vendar to sem vse že povedal. In s kom se jaz pogovarjam med je prav med tem, ko vi govorite, moja stvar. Eh, hvala lepa. Thank you. Uh, Hvala lepa, Pervanš Perez. Gospod minister, jasno ste rekli, da je dosje Invest EU za vas pomemben, da želite zaključek tega Eh, dosjeja, torej strinjam se, da je to prioriteta. Niste pa povedali, kaj so eh, vaše prioritete. Rada eh, bi vam predstavila svoje prioritete in morda bodo po to postale svo, vaše prioritete, naprimer InvestEU, potem trajnostna obdavčitev. Eh, potem eh, pravila za razkritja, ta moramo opredeliti in zaključiti, potem eh, emir 2.2. In naj še izpostavim eh, eno temo, o kateri boste jutri govorili v Ekofinu. O tem sem z Otmarjem eh, Karasom napisala tudi poročilo. To je revizija evropskih nadzornih organov. Vem, da ne prevzemate enostavnih nalog, vendar eh, svarim vas pred lahkimi stvarmi v politiki. Naprimer, obstajajo neki občutki o pranju denarja. Komisija je dala tu nov predlog, eh, po katerem naj bi Evropskemu bančnemu organu poverila to nalogo. To je dober predlog. Vendar, če pooblastil bančnega organa ne boste spremenili, boste pravzaprav otežkočali situacijo. EBA bo dobila namreč eh, več nalog, pa ne bo imela sredstev za izvajanje. In potem bodo ljudje rekli, eh, da Evropa nič ne naredi. E, torej, mnenje o pranju denarja postaja e, resno, to vprašanje postaja resno in zaradi tega je tudi vodenje in upravljanje tega vprašanja treba spremeniti. Eh, mi potrebujemo splošna pogajanja, potem bomo pa videli, kaj bomo lahko uresničili v tem izjemno kratkem roku, ki nam je na voljo. No, to ni bilo vprašanje. Dali ste na svet eh, in seveda ga bom upošteval. Moje vprašanje je, ali se strinjate s temi prioritetami? kar zadeva uh, s temo ekofina jutri in uh, svežnjem o evropskih nadzornih organih. Uh, torej, Mislim, da bi lahko razpravljali o celotnem svežnju, vendar nekatere države članice se ne strinjajo s tem pristopom. Se pravi, lahko bi prišlo do blokiranja. Eh, torej, jutri potrebujemo zeleno luč v eh, eh, svetu, da naredimo vsaj majhne korake naprej in da recimo vzamemo eh, del, ki se nanaša na pranje denarja. O tem bi se potem eh, vi lahko razpravljali v eh, parlamentu. Pozneje bi pa vzeli še druge dele svežnja. V Ekofinu bi se z njimi. Eh, ukvarjali marca in marca bi lahko o vseh teh temah razpravljali eh, v svetu. Eh, torej, preostali del svežnja bo svet eh, bo lahko obrav, eh, sprejel marca. In romunsko predsedstvo bo pripravilo konkretne rešitve za vse elemente in upam, da bomo s tem dosegli konsens v ekofinu. To je druga opcija. Tretja opcija, pravzaprav sta samo dve opciji, ni tretje. Ali da se obravnava vse kot svežen ali pa eh, postopoma. In morda bi bilo bolje, če delamo postopno eh, z majhnimi koraki. Na ta način bomo lažje morda prišli do rešitve pri tako eh, pomembnem dosjeju. Glede sestanka Ekofina jutri naslednje. Tam bodo prisotni ministri za finance, jasno, in velik cilj pred nami je tako velik, da ga ne moremo v celoti uresničiti in doseči, če ne sprememo celoten svežen. In zaradi tega želimo pri tem svežnju delati manjše korake. Kar pa se zdeva seznam dosjejev, no. Povedali ste mi svoje mnenje o dosjejih. Jaz sem že povedal, pri katerih dosjejih želimo doseči napredek eh, v svetu, v parlamentu in v trialogu? Mislim, da sem te stvari zelo jasno povedal, lahko to še enkrat ponovim, eh, vendar pomembno je, da to vsi upoštevamo in da razmislimo o tem. Ashley Fox, IKR. E Dobar dan, gospod minister. Hvala lepa, da ste danes popovden prišli na pogovor z nami. Sprašujem vas po vašem mnenju o nadzoru nad proračunom držav članice in kako pomembna vam je eh, fiskalna disciplina. Zakaj sprašujem? Pred eh, Božičem je nova italijanska vlada predlagala proračun s eh, deficitom 2,4 odstotka eh, BDP. Komisija je bila eh, zelo ogorčena, prešlo je do pogajanj in pred Božičem je bil predlagan nov predlog z deficitom dveh odstotkov. Komisija sicer ni bila povsem zadovoljna, je pa to sprejela kot kompromis. Potem pa je po drugi strani Francija napovedala proračunske ukrepe, ki predvidevajo deficit 3,4 odstotke naslednje leto. In eh, odnos komisije je bil manj kritičen kot pri Italiji. Bolj tiho so bili v komisiji. In zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Ali menite, da so evropske institucije dosledne in ali menite, da da bi morali vse države članice obravnavati na enak način. Hvala lepa. Da, Iste... Hvala lepa za to vprašanje. No, stališče tu je povsem jasno. Treba je spoštovati pravila v vseh državah članicah. svetu je pomembno tudi za eh, sporazum o rasti in stabilnosti in to je moje mnenje osebno in tudi eh, mnenje predsedujočega. Eh, to je tudi naše mnenje, vendar gospod Fox se posem zaveda, da se deficit meri v primerjavi s prejšnjimi leti in da preverjamo ven, vedno trende eh, pri proračunu, da gre za strukturna prizadevanja in ne absolutne številke. In v tem smislu uh, imamo neko razliko med Italijo in uh, uh, Francijo. V Franciji prihaja do uh, Eh, asimetrije pri ukrepih, vendar v Italiji eh, je eh, ta pristop bil neprecedenčen, tega nismo imeli nikoli v preteklosti. Se pravi, mi si ne ogledujemo posameznih številk, temveč ali gre za povečanje ali za zmanjšanje v primerjavi s prejšnjimi leti. No, treba je biti pravičen in stvari ne delujejo tako, kot ste vi to predstavili. No, to je bila zelo koristna razprava. Imamo še nekaj minut za prosto razpravo. Če se nihče ne prijavlja več, lahko zaključimo to razpravo. Zahvaljujemo se predsedniku Eko Fina za prisotnost, za predstavitev ambicioznega in konkretnega programa za predsedstvo. Veselimo se sodelovanja eh, med parlamentom in ekofinom v naslednjih tednih, o mesecih skoraj da ne moremo govoriti. Tu gre za zadnje poletje pred volitvami in tu moramo finalizirati čim več stvari v naslednjih mesecih. V majhnem številu mesecev in zato seveda potrebujemo eh, tesno sodelovanje z vami in odbor Ekon je seveda pripravljen na sodelovanje, da z vami skupaj doseže čim več eh, rezultatov, ki eh, spodbujajo konvergenco, kohezijo, rast in tako naprej. Najlepša hvala, s tem zaključujemo to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko. To so razrešnice za leto 2017 za naše nadzorne organe. Besedo dajem gospodu Frunzuliki, poročevalcu za pripravo mnenja. Hvala, gospod predsednik. najprej se želim zahvaliti poročevalcem v Senci za zelo dobre prispevke in za dobro sodelovanje, kar zadeva razrešnice za leto 2017. Osnutki mnen so zelo kratki. Seveda tudi zato, ker ne smemo uporabiti več kot 1500 črk. In moral sem pripraviti tudi še predloge sprememb za posamezna mnenja. Torej, v bistvu se tu sklicujemo na revizijo Evropskega računskega sodišča in eh, transakcije, um, tako ugotavljamo, eh, so zakonite in pravilne. Um, organ moral celoti in roku izvesti vse svoje naloge, eh, po tem, kar zadeva kadrovske vire in kar zadeva finančna sredstva, je treba seveda upoštevati tudi to, da želi eh, Združeno kraljestvo izstopiti iz Evropske unije. Seveda bomo morali počakati in bomo potem videli, kaj se bo zgodilo s tem. Težko je napovedati, kaj se bo konec koncev res zgodilo. Razen tega poudarjam v tem mnenju, da je treba nameniti več sredstev za naloge boja proti tranju denarja in um, tudi pomagati pri nadzoru in preiskovanju v nacionalnih inštitucijah. Tako, eh, Tu gre predvsem za nadzor nad finančnimi trgi in razen tega. Um je treba um, um, zagotoviti ukrepe za boj proti financiranju terorizma in tudi to je povezano s pranjem denarja in to mora, biti ostati, to mora ostati prioriteta vseh uh, inštitucij, s katerimi sem se ukvarjal. Uh, potem um, treba je bolje nadzirati EU po dr določenih državah, kajti ugotavljamo določene ranljivosti. Že na zadnjem sestanku sem govoril o tem, ko gre za trg zavarovan uh, e, in sicer uh, so to predvsem vzhodnoevropske države in treba je zaščititi državljane pred nepoštenimi praksami multinacionalk. Uh, In tu gre za nekatere multinacionalke, ki v srednjeevropskih državah, pa tudi deloma v južni Evropi ali jugozahodni Evropi, eh, zavarovalne produkte, ki so manj kakovostni z istimi produkti, ki jih prodajo v drugih evropskih državah in tudi po različnih cenah. Upoštevajoč to menim, da mora EBA še zagotoviti večjo preglednost. Um, in sicer ne samo napram parlamentu in drugim institucijam, temveč tudi evropskim državljanom. Že prej pri srečanju z um, romunskim ministrom je koordinatorka gospa Beres povedala, da naj bi EBA dobila ustrizna sredstva za opravljanje, izvajanje tega pomembnega programa, boj proti pranju denarja, kar je povezano tudi s financiranjem terorizma. Um, ker se bodo prihodki teh agencij zmanjšali zaradi izstopa Združenega kraljestva, želim uh, opozoriti na proračunske posledice in poudariti, da moramo najti ustrizne aranžmaje za financiranje teh agencij. Kaj ti, eh, ti, ti aranžmaji bodo zelo pomembni, sistem, ki bo vzpostavljen za financiranje teh organov. Ti organi morajo izpolnjevati dosledno svoje naloge, neodvisno in učinkovito. In to ni bilo vežen, vedno mogoče doseči na najboljši možni način. Za vsak osnotek mnenja je bilo vloženih približno 20 predlogov sprememb in pripravili smo pet do šest kompromisov v sodelovanju s poročevalci, ki pokrivajo večino predlogov sprememb in ki zrcalijo enoten pristop do razrešnic za lansko leto za te tri nadzorne organe. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Še enkrat hvala poročevalcem v senci in kolegicam in kolegom, ki so oblikovali predloge sprememb in rad bom odgovarjal na vaše vprašanja, če bo potrebno. Hvala za ELS, gospod Werner Langen. Hvala. Ti, tri, eh, ti trije nadzorni organi so bili ustanovljeni leta 2010 in to ni prvo poročilo o Eh, poslovodenju in organizacijskih problemih teh treh organov. Najprej hvala poročevalcu, to so v bistvu samo mnenja za odbor za proračunski nadzor, to še ni neka zaključna razprava o tem. Poročevalec je pretvoril razmerom majhno število predlogov sprememb v kompromise. Tudi mi smo podali pripombo, ki je bila upoštevana in za kar se zahvaljujem. Uh, skupina ELS se zato strinja s predlaganimi mnenji in tudi kompromisi. Drugič, izhodišče za mnenja in poročila so bila poročila računskega sodišča. Tu pa ugotavljam že več let določeno površnost. Ehm, in to ni, ehm, ne naštevajo se pravi problemi. Naprimer 26,9 milijona evra obveznosti za EBO, za sedež EBE do leta 2026 v Londonu, ker zaradi dolgoročnih najemnih pogodb. Ali EOPA, ki eh, se ukvarja z zadevami, ki niso eh, res v uh, njeni pristojnosti, vsaj v, če to gledamo užje. Um, zato sem si podrobno ogledal ta poročila računskega sodišča in priporočila. 15. septembra je bilo objavljeno poročilo o EUPI, ki pa ni zelo intenzivno. Sicer se ocene malo razlikujejo, enkrat govorijo, da je to v celoti zadovoljivo ali v glavnem zadovoljivo z majhnimi pridržki. Torej, če računsko sodišče ne bo preverjalo bolj intenzivno, si bomo lahko prihodnje tudi prihranili ta mnenja. To je moje mnenje. Kljub temu pa še se želim zahvaliti poročevalcu in sicer, da je iz teh zelo majhnih eh, poročil da mu je uspelo pripraviti mnenje s pomočjo kolegov in se strinjamo z njim, da bomo lahko podprli jutri eh, tudi vse kompromise. Eh, Hvala lepa za skupino EKR. Hvala. Hvala za te kompromise. Večina kompromisov je takih, da jih poznamo, kajti videli smo jih že večkrat v zadnjih letih. Ampak želimo eh, upoštevati tudi to, da bi Brexit lahko, bi to želimo povdariti, um, vodil do, tudi eh, do sprememb nalog. Uh, finančnih inštitucij eh, v, um, v Združenem kraljestvu, na vsak način pa do, bo to vplivalo na financiranje teh organov. Ampak seveda to je odvisno od tega, ali bo Brexit ali ne in kako potem eh, ravnati z ekvivalenti eh, v tretjih državah po Brexitu. In zato moramo dodati nekaj, da se mora Brexit zrcaliti v finančnih in eh, kadrovskih virih uh, eh, iz um, zeleni so to tudi povdarili. In veselim se jutrišnjega glasovanja, vendar eh, Želim tudi pojasnilo, zakaj je to, kar sem ravno povedal, bilo izuzito. Za skupino Alde, Wolf Klinc, hvala gospa predsedujoča temu, kar ste povedala kolega, nimam kaj dosti dodati, sem tudi polno pravn član odbora za proračunski nadzor, ki je pristojen za to eh, poročilo. Torej, ali je dovolj finančnih virov, eh, kakšne so posledice Brexita, poročevalec je govoril o tem, ampak eh, ena točka je bolj kritična, po mojem mnenju, in sicer um, EBA v zvezi s te stresnimi testi. EBA lani ni izvedla prvič teh stresnih testov, temveč že večkrat in ti stresni testi so zelo nezadovoljivi. Spomnim se, kako so začeli s stresnimi testi in takrat so eh, ocenili številne banke kot eh, zelo. Um, um, um, da se nagibajo k dviganju. In čez nekaj tednov se je potem ocena spet spremenila. Zadnjič pa je bilo obratno in sicer izgube zadnjih let so kumulirali in prišteli zadnjemu poslovnemu letu in tako je celovit rezultat bil eh, zgledal zelo slab v posameznih primerjih. Sistematika teh stresnih testov eh, zame ni razumljiva in zato bi morali v prihodnosti to izboljšali boljšati. Naslednjič, ko bomo uvedli postopek razrešnice, bo zelo pomembno, kaj eh, eh, ti, ti, ti, ti nadzorni organi eh, bodo soočeni z novimi nalogami. Poročilo v zvezi z nadzornimi organi upam, da bo zaključeno pred koncem mandata, torej da se bodo do takrat končale pogajanja s komisijo in svetom in da bodo potem tri nadzorni organi imeli drugačne naloge in v naslednjem postopku razrešnice bomo ugotavljali, ali so kos tem novim obveznostim in nalogam in zato z velikim zanimanjem in pričakovanjem zrem v prihodnost, ampak za preteklost eh, se lahko strinjamo s poročilom takšnim, kot je, samo ena točka je, ampak o tem bomo razpravljali tudi še v odboru za nadzor proračuna in sicer, da so ti stresni testi nezadovoljivi. Ne Ali lahko ponovite, kaj je, kaj ni zadovoljivo, kaj stresni testi? Eh, ki jih je računsko sodišče izvedlo. Ampak to je predlog spremembe, ki uh, ni bil podan na ta mnenja. Ne? Eh, poročevalec bo takoj dobil besedo, predtem pa je še postopek pritegni Eh, pozornost predsedujoče, nisem verjetno edina, ki bo govorila. Želim Wolfu Klincu povedati, da uh, delim njegovo analizo uh, glede tega, kaj je treba storiti uh, pri evropskih nadzornih organih. In uh, prosim vas, da tudi pri svoji vladi se tako uh, zauzame za to, kajti jutri bo ekofin odločal o tem in mislim, da je to ključ k uspehu ali k neuspehu in sicer, da bi imeli enotni mandat za celotno revizijo teh nadzornih organov. Ampak torej moja možnost vplivanja na mojo vlado so zelo omejene. Vendar torej delim uh, to razširitev mandata. To mm, sedaj pa nekaj v zvezi z eh, pogodbami o zavarovanjih. Eh, prav je, da omenjate ta pogodbe. Gre za finančne trge in ta čezmejna sensibilnost je tu seveda zelo močna. Tu ste omenili nekatere primere, ko velike zavarovalnice imajo različne standarde pri distribuciji teh eh, zavarovanj po Evropi, ampak so tudi drugi primeri, eh, ko so eh, pogoji zavarovalnih pogodb vodijo v probleme. Če so te pogodbe bile izdelane naprimer v državah, verkeerde um, tona stane, kjer so podjetja, um, slamnata podjetja in, potem, in potem tudi niso zagotovljena vsa jamstva za državljane in to je pri zavarovanju zelo pomembno. Klinc je to želel tudi praviti pri mandatu EOP, kajti EOP naj bi imela možnost, da učinkovito uh, intervenira eh, v smislu koordinacije. Um, ampak pri tih, eh, torej nočem sedaj prejudicirati um, nadaljnega odločanja o, tem, eh, o tih dosjejih, želela sem samo podati tudi svoje mnenje. Ampak Werner Lengen želi še nekaj povedati, samo kratka pripomba prvonš proračunski nadzor mora preveriti, ali se učinkovito in torej tudi stroškovno učinkovito izvajo naloge, ki jih je zakonodajalec prenesel na organ. Če vodimo vsebinsko razpravo in to se nanaša na pripombo Kince in tudi na tvojo, potem potrebujemo za to splošno razpravo, eh, ne glede na faktične številke računskega sodišča. Vse to, kar ste rekli, je prav, ampak verjetno ne na pravem mestu. Eh, to pripombo sem hotel podati in s tem tudi pomiriti poročevalca. Ja, kolega, ne vem. uh, kaj si hotel natančno povedati v zvezi z delom računskega sodišča. Ampak um, mandat računskega sodišča je, da preveri račune uh, in Uh, ampak v bistvu ocenjuje tudi učinkovitost politike, tu pa ni v njihovem, njihovi pristojnosti. Ampak dobro, o tem smo tudi že večkrat govorili, sedaj pa bo poročevalec še povedal, kako naprej pri teh razrišnicah, gre seveda tudi za politične teme, eh, predvsem pa se te politične okoliščine spreminjajo. Hvala, želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci. Moram poudariti, da so vsa priporočila in vsi predlogi sprememb, ki so bili vloženi bili vključeni v kompromise, ki smo jih pripravili. Torej, vse smo vključili. Vendar tu vidim, da se je razvila razprava o nadzoru nad nacionalnimi organi. Tu je seveda pomembno okrepiti ta nadzor. Moram pa povdariti, da moramo vedeti, potrebujemo konvergenco mehanizmov nadzora v vseh državah članicah, ampak žal ni te konvergence eh, mehanizmov nadzora v posameznih državah. Ti mehanizmi so zelo različni, če analiziramo to situacijo. In seveda upamo, da bomo z novim predsedstvom sveta, tudi predsedstvom Ekofina, tu je bil sedaj z nami minister za finance, da eh, bo realizirana ta konvergenca mehanizmov nadzora, kar zadeva računsko sodišče. Vedno slišim to isto zgodbo. Računsko sodišče, dragi kolega, mora povedati nekaj, kar je zelo pomembno za vse tri organe nadzora in sicer, da so um, um, računi um, zakoniti in torej mora se izreči o pravilnosti in zakonitosti računovodskih izkazov. To je naloga računskega sodišča. No, hvala vsem in upam, da boste jutri potem glasovali za ta mnenja. No, um, sedaj ob naravi eh, te današnje razprave mislim, da uh, smo lahko optimistični, kar zadeva. Um, glasovanje o različnicah jutri. S tem smo končali delo za danes in jutri bomo nadaljevali ob devetih skupno sejo odborov Ikon in Envi in sicer bo šlo za taksonomijo in želim vam lep večer.